remercie. La seduta è ripresa. Nadaljujemo z zasedanjem. Včerajšnji uh, zapisnik je bil razdeljen. Če imate kakšno pripombo, to povejte sedaj, če ne smo včerajšnji zapisnik oziroma zapisnik včerajšnje seje sprejeli.